liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde dann jetzt doch mal anfangen. Äh, Takole, začeli bomo. Potem se bomo prebili skozi začetek, potem pa bodo, upajmo, kolegi tudi že prišli na glasovanje. Pozdravljeni na nadašnjem sestanku, takoj začenjamo s prejetjem dnevnega reda se strinjate z osnutkom dnevnega reda, kot ga imate pred sabo. Nihče ne ugovarja, torej je dnevni red v tej obliki sprejet. Točka 2. Sprejete zapisnikov sej 22. in 23. marca. Moralo bi biti zapisano maj. Tukaj je zapisano marec, to bi bilo pa E, to je bila pa res velika zamuda, torej maj, 22 in 23 maj. Je to res marec? A smo, zostajamo, res je marec. Torej, sprejete zapisnik vsej 22. in 23. marca. To imate v svojih dokumentih. Ima kdo kako govor? Ne, zato predlagam, da kot običajno. Spremljamo zapisnik, če do konca tega sestanka ne bo ogovora. Tako, sedaj pa točka tri, sporočila predsednice. Danes imamo tolmačenje v naslednje jezike, francoščina, nemščina, italijanščina, angliščina, grščina, španščina, češčina, estonščina, polščina, mađarščina, slovenščina, bolgarščina in romunščina. Naj vas opozorim, da se tudi ta sestanek prenaša po spletu. In sklepi koordinatorjev 21. junija, ki so bili 23. junija poslani vam po mailu, bodo uradno smatrani za odobrene, če do roka 28. junija ne bo govorov. Tako, sedaj pa moram še čestitati kolega Endo Luha je bil izvoljen v britanski spodnji dom parlamenta in zato ni več član Evropskega parlamenta. Bil je koordinator, zato potrebujemo sedaj tudi novega koordinatorja skupine EKR. Kolegi Džam Batskemu bi rada čestitala kot novemu koordinatorju za skupino EKR. Želim si dobrega sodelovanja. Gospod Zdravski me je prosil, če lahko na kratko spregovori za informacijo o prireditvi, če sem prav obveščena, danes popoldne z delegacijo z Belorusijo. Gospod Zdravski, prosim. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vem, da so tukaj kolegi in kolegici, ki se zanimajo za informacijo, in za razvoj dogodkov na Polskem. Danes popovdne bomo imeli delovno skupino za odnose z Belorusijo. Šlo bo za izvajanje bolonskega procesa. To je sestanek, kjer bo šlo predvsem za to, da bi opozorili na prednosti, pa tudi na težave, ki se kaže v Belorusiji za bolonski proces. Torej, vabim vas na ta dogodek. Eh, Hvala lepa za to, da ste nas upozorili na ta dogodek. Tako, mislim, da nas je sedaj že nekaj več, tako da lahko kar preidemo na glasovanje. Točka 4 gre za mnenje poročila na lasno pobudo odbora Libe, kar se tiče poročila o izvajanju direktive Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. Pripravka mnenja je za Bine Verhajen. Želiš kaj povedati? Čisto na kratko. Želim se zahvaliti za dobro in zelo konstruktivno sodelovanje s poročevalci Senci. Tudi prilogi sprememb so bili zelo konstruktivni. Hvala lepa tudi Fabien za ustrezno podporo mislim, da bomo podali dobro mnenje v smeri odbora Libe. Da. Hvala lepa. To zahvalo bomo sporočili naprej. Sekretarat bo to sporočil kolegici, ki je danes že na poti v Talin. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Kompromis ena za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10. Za, proti, vzdržani sprejeto. 22. Za, proti, vzdržani sprejeto. 23. Za, proti, vzdržani sprejeto. 24. Za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, preverjamo. 35 za, proti glasujemo. Konec glasovanja. 11 proti 11, zavrnjeno. Šestintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedemintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Osemintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverjamo. 38 glasujemo. Konec glasovanja. 13 proti 9 sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 47, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 56. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 64. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 66. Za. Proti. Vzdržani sprejeto preverjamo, 66 glasujemo. Konec glasovanja. 11 proti 10 sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto, drugi del za, proti. Aha, se upravičujem, drugi del z ustnim predlogom spremembe. Da, pozabila sem. V drugem delu imamo ustni predlog spremembe. Verjetno tega še ni na vašem glasovalnem seznamu. Naj to kdo obrazloži, Silvija? Radi bi vedeli, za kateri ustni prajak spremembe gre. Prosim, torej, kakšen je ta ustni predlog spremembe? To je predlog spremembe S in D. Allora, eh, questo... Ta predlog govori o tem, da bi črtali v tem drugem delu besedo oziroma formulacijo of the internet service providers. Torej, drugi del bi ostal tak, kot je, samo te tri besede bi črtali. Je kdo proti? Ne. Torej lahko glasujemo o tem. Naj pa opozorim, da morate pravočasno podati ustne predloge sprememb, da bodo potem ustrezno tudi na vseh glasovalnih seznamih. Glasujemo torej v drugem delu predloga spremembe 68 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani sprejeto 70 za, proti, vzdržani zavrnjeno 71 za, proti, vzdržani sprejeto 72 za, proti, vzdržani sprejeto 73 za, proti, proti, vzdržani sprejeto. 74 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 83 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Preverjamo. Predlog spremembe 83. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 proti 10. Zavrnjeno. 84. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85. Za, z ustnim predlogom spremembe to je v bistvu skoraj da samo jezikovna sprememba, doda se end. Urges the member states to introduce the legislation mandatory checks for persons applying voluntary activities and jobs. To je manjkalo ta end. Je kdo proti? Ne. Potem glasujemo o 85. predlogu spremembe z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani ste bili v SND za ali proti? Še enkrat, za. Proti. Sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, tudi to bi rada preverila, 95 glasujemo. 95. Konec glasovanja. 13 proti 9 sprejeto. 96 za, proti vzdržani sprejeto. 97 za, proti vzdržani sprejeto. 98 za, proti vzdržani sprejeto. 99 za, proti vzdržani sprejeto. 100 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 108 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 110 za, proti, vzdržani sprejeto. 111 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 112 za, proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo na končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, 22 za, en proti, z veliko večino torej sprejeto, čestitke vzdržani pripravljalki mnenja. Prosim vse, ki zapuščate dvorano, da to storite kar se da hitro in tiho. Da, leider, unser Experte für. Ker žal našega strokovnjaka še ni, verjetno je obtičova, obtičal v prometnem zamašku, Morten, bi predlagala, da sedaj obravnavamo točko šest kar se tiče splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ker mislim, da so navzoči vsi poročevalci v senci, da bi torej to točko obravnavali najprej, ne da bi prekinjali sestanek, se strinjate? Prav. Potem sedaj torej prehajamo na točko 6, splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018. Vsi oddelki gre za preverbo osnutka, za mnenje. Pripravljalec mnenja je Morten Lökegard, ki dobi tudi takoj besedo. Prosim. Morten, beseda je tvoja. Hvala lepa, predsednica. Tako, drage kolegice in kolegi, par besed o stališču odbora Kult o splošnem proračunu za leto 2018. Že prejšnji teden smo se o tem pogovarjali. Rok za uložitev predlogov sprememb je bil v ponedeljek ta teden. Zdaj vam bom predstavil svoj pogled na celotno zadevo. 47 predlogov sprememb je prejel sekretarjat Kulta. Gre za pripravljarne ukrepe, pilotne projekte, pa tudi za posamezne projekte proračunske vrstice. Nimamo dovolj časa, da bi zdaj vse to preleteli, tudi sam še nisem uspel preučiti vseh predlogov sprememb. Mislim pa, da bo sekretarjat jutri razposlal vse predloge sprememb. Vidim, da kimajo. Tako da so moje informacije pravilne. Jutri lahko pričakujete torej predloge sprememb. Poročevalci v Senci se bomo sestali prihodni teden v Strasburu v sredo. Do zdaj smo opravili dobre razprave, zato se mi zdi, da bomo lahko tudi sklenili sprejemljive kompromise. Sam bom predlagal nekatere ključne vrstice, naprimer, ko gre za Erasmus, za programe v okviru kulture in tako naprej. Glede pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, tu bi sledil dolgotrajni praksi našega odbora podprli bi vse tiste, ki imajo znako A ali B, ampak spomnim se iz predhodnih let, da bomo na koncu podprli večinoma A-je, ker jih je toliko, ampak počakajmo na seznam. Sam seznama še nisem prejel, počakajmo torej na celotni seznam. Toliko glede proračuna, zdaj pa še mnenje. Časovnica je zelo kratka, rok za vložitev predlogov sprememb je ponedeljek do šestih, poročevalci v senci se bomo sestali ob treh popovdne v sredo. Nasplošno gledano smo soglasni v odboru, zato se mi zdi, da bomo tudi lahko poslali kot odbor jasna sporočila. Predlagal bom nekaj kompromisov, o katerih se bomo pogovarjali prihodnjo sredo. Že prejšnji teden smo se uspešno pogovorili o proračunskih vrsticah, vsaj tako sam gledam na to zadevo, sklepam, da ste se tudi uspeli seznaniti s temi podatki. Naj predstavim zgolj še par argumentov, zakaj sem zauzel tako stališče, kot sem ga. Kot prvo, s predstavniki komisije smo se prejšnji teden pogovarjali po sestanku z njihove strani sem dobil priporočilo v zvezi z dodatnimi 50 milijoni evrov za Erasmus Plus za obdobje 2018-2020. Mi bi si želeli, da bi ta sredstva dali na voljo že v letu 2018. Ta sredstva naj bi potem porazdelili sorazmerno. 44 milijonov za izobraževanje in usposabljanje, šest pa za podprogram Mladina. Vem, da so drugi predlagali nekoliko drugačno porazdelitev teh sredstev. Sam sem seveda pripravljen pogledati tudi drugačne sorazmerne deleže. Druga točka, še vedno imamo določene pomisleke pri proračunu v zvezi z tem Na področju solidarnosti, kolikor vem, naj bi te solidarnostne enote delovale tudi v sosedstvu. Tu se številke sicer še niso povsem izšle, ampak eh, ne želimo, da bi z Erasmus plusa sredstva prenašali na te solidarnostne enote. Potem tretje kulturni podprogrami za ustvarjalno Evropo in tudi drugi programi so apsolutno premalo financirani, zato bi mi povečali sredstvo za 10 milijonov. SD predlaga 40 milijonov evrov za ustvarjalno Evropo, kar lahko podprem. Četrta točka. Ustvarjalna Evropa da naj bi financirali tudi Evropsko leto kulturne dediščine 2018. Kolega Diakona sem podprl, da bi nekoliko prerasporedili sredstva 7 milijonov evrov za leto kulturne dediščine, bi morali jasno predstaviti v proračunu. Glede multimedijskih akcijskih ukrepov S tem v zvezi sem se posvetoval s člani odbora in vsi verjamejo, da bo komisija zagotovila dodatna 2 milijona v letu 2017 in 2018. Leta 2016 smo imeli na voljo 6 milijonov evrov za ta ukrep. Tu gre torej za znatno zmanjšanje sredstev. Zato bomo v mnenju komisijo pozvali, da zagotovi dolgotrajno trajnostno rešitev, da bo tudi ta program imel na voljo dovolj sredstev, da bomo lahko razširili tudi krok poslušalcev. Hvala lepa za sodelovanje. Veselim se že nadaljnih pogajanj, ki se nadaljujejo v sredo. Ja, vielen herzlichen Dank, Morten. Hvala lepa, Morten. Tako, sedaj pa poročevalci v senci, če seveda to želijo, začenja gospod Zdrojevski. Dve minuti. Podničanca, šanovni panjstvo. Morten Lokegaard. Hvala lepa, gospa predsednica. Morten Lokegaard je zelo natančno opredelil, katere so naše prednostne naloge. Sam bi mu tudi rad čestital. Namreč sodelovanje s poročevalcem je bilo zelo dobro, zelo pozitivno. Vseeno pa se mi zdi, da imamo par težav zaradi tega, ker vodimo dva dokumenta usporedno in oba se nanašata na en program. Tu govorimo o večletnem finančnem okviru za obdobje 2018-2020, potem pa je tu še proračun za leto 2018 torej dva dosjeja in pri tem drugem nas stvari nekoliko skrbijo. Potem pa je treba omeniti še te solidarnostne enote Evropske unije. Nimamo na voljo 50 milijonov za program Erasmus, namreč ta sredstva so bila najavljena. Istočasno predlagate, da bi financirali te solidarnostne enote Evropske unije sredstva pa naj bi vzeli iz programa Erasmus+. Tega ne moremo sprejeti. Po eni strani že tako ali tako nimamo na voljo sredstev, govorimo veliko o medijih, ampak za medije sredstev ni. In vi pravite, da naj bi sredstva za solidarnostne enote pridobili iz programa Erasmus+. Najprej se moramo pogovoriti o tem, kaj želimo doseči, namreč cilji v kontekstu Erasmus plus in solidarnostnih enot niso enaki. Vsaj ne se upadejo stotno, zato ne moremo podpreti tega, da bi sredstva oduzeli programu Erasmus plus. Potem večletni finančni okvir. Zelo nas skrbi ta okvir, zato ker ugotavljamo, da bo prišlo do znižanja sredstev. Mislim, da se bomo soočali z istimi težavami kot pred dvema letoma, vsaj ko gre za plačila. Gre za prevzete obveznosti in za plačila. En in isti problem se vedno znova pojavlja. Potem, Euronet Plus. Tu ste sredstva res zdesetkali, kot da bi želeli uničiti ta program. Rekli smo že, da bi se evropske institucije morale boriti proti lažnim informacijam, proti lažni propagandi, da se moramo boriti proti to vrstnim lažem. Euronet Plus je instrument, ki ga lahko uporabimo tudi na področju izobraževanja in osveščanja. Preko Euronet Plusa lahko državljane obveščamo o tem, kaj evropske institucije počnejo. Prej smo za Euronet Plus imeli na voljo 6 milijonov, zdaj imamo na voljo 2 milijona. Skratka, situacija je zelo zaskrbljujoča. V preteklosti so bile stvari nekoliko drugače opredeljene istočasno pa bi rad podprl vse tiste ukrepe, ki so namenjeni pridobivanju in posredovanju informacij na področju kulture. Mislim, da možnosti, ki jih imamo na tem področju, ne izkoriščamo sto odstotno, naprimer, ko gre za pripravljalne ukrepe, ko gre za pilotne projekte. Storiti bi morali vse za to, da bi povečali prepoznavnost teh ukrepov. Prepoznavnost je izjemno pomembna, tako na področju izobraževanja, tako na področju mladih in otrok. Hvala. Mikrofon, prosim. Eh, <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa poročevalcu za to mnenje. Tudi sam bi se rad dotaknil parih ključnih točk, vse ostalo pa bom obravnaval v predlogih sprememb. O tem se bomo zagotovo pogovarjali še prihodnji teden. Se pa strinjam s tem, kar smo že slišali. Na zadnjem sestanku smo že govorili o teh stotih milijonih, ki so bila predvidena za Erasmus Plus v novem finančnem okviru takšno številko so predstavili. Tako da se mi zdi, da bi morali zahtevati vsa ta sredstva, ki so bila predvidena v finančnem okviru. Verjetno bo pripravljen tudi predlog o spremembi proračuna, zato da bi pridobili teh dodatnih 50 milijonov evrov, ki so bila obljubljena. Že leta 2017 smo imeli na voljo 50 milijonov, ampak 50 dodatnih milijonov bi morali dobiti, ker so bila ta sredstva obljubljena. Ampak poročevalec je rekel, da bomo morali teh 50 milijonov morali črtati. Tu so še solidarnostne enote, namreč te naj bi vplivali tudi na proračun za Erasmus mislim, da ni primerno, da po eni strani zahtevamo, da se vlaga v mlade, potem pa oduzamemo sredstva, ki so bila namenjena mladim. Mislim, da je sporočilo, ki ga s tem pošiljamo, res napačno. Zato se mi zdi smiselno, da bi v tem mnenju še enkrat pozvali, kako pomembno je, da odločno vlagamo tudi v pobude za zaposlovanje mladih. Ne smemo pa pozabiti na to, da moramo podpreti tudi vse ukrepe, s katerimi bomo zagotavljali rast in zaposlovanje. Nekoliko sem zbegan glede tega pripravljalnega ukrepa, ki naj bi ga izvedli na področju Erasmus. Namreč tu pravite, da bi morali sredstva vzeti Erasmusu in jih nameniti solidarnostnim enotam. Potem želite, da se vključi še en pripravljalni ukrep, ki ni zaenkrat predviden in za katerega bi morali pripraviti novo pravno podlago in nameniti dodatna sredstva. Namreč občutek imam, kot da je Erasmus plus neke vrste omnibus, povsem nejasen program, na nek način je Erasmus Plus postal v narekovajih skrinja s cekini, iz katere lahko vsak vzame sredstva, če jih potrebuje. Tudi, na primer, sektor mladih. Spoštovati moramo tisto, kar je bilo opredeljeno v finančnem okviru. Hvala lepa. Helga Trupel. Thank you, Petra, and thank you... Hvala Petra, hvala lepa tudi Mortanu za to predstavitev. Mislim, da bi morali povečati sredstva za ustvarjalno Evropo, tudi ko gre za Evropo za državljane. Več prepoznavnosti bi morali dati tudi Evropskemu letu kulturne dediščine. Zdaj pa Erasmus Plus in solidarnostne enote. Komisiji smo rekli, da ne sme uporabiti sredstev iz Erasmus Plusa za solidarnostne enote. Potem je komisija predstavila predlog, v katerem je rekla, ja, saj upoštevamo vaše zahteve, denar bomo vzeli samo iz prostovoljske službe, ki je del Erasmus Plusa in ta sredstva bomo namenili novemu konceptu solidarnostnim enotam. Torej. Vse lepo in prav, ampak 20 milijonov, kolikor vem, naj bi oduzeli Erasmus Plusu in dali ta sredstva prostovoljski službi, to pa ni neposredno povezano s solidarnostnimi enotami. Ne vem, ali je to pregledno, ali to drži. Če to drži, potem moramo jasno tudi povedati, da smo tu sklenili kompromis, ker smo denar iz EVS-a dali za solidarnostne enote. Tu bi se morali boriti s komisijo. Mi se seveda zauzemamo za to, da bi imeli solidarnostne enote, ampak nikakor ne smemo zaradi tega krčiti sredstev iz Erasmus, plusa, ki niti ni neposredno povezan s prostovoljsko službo. Potem teh dodatnih 50 milijonov v novem finančnem okviru, ustrajati moramo na tem znesku. Mi zeleni smo tudi podali predlog, kako bi lahko to uporabili v proračunu za naslednje leto, kako bi lahko ta sredstva porazdelili, ampak pri solidarnostnih enotah bomo morali biti zelo previdni. Na splošno smo naklonjeni temu projektu, ker želimo vsem mladim v Evropi dati nove priložnosti, nekakor pa ne želimo s tem škodovati Erasmusu plus. Sredstva so za Erasmus plus programe že bila dodeljena in to je treba tudi jasno povedati. Hvala. Hvala lepa. V tem trenutku ne želi nihče drug spregovoriti. A, Silvija Kosta, prosim. Grazie. <clears throat> Hvala lepa poročevalcem, tudi poročevalcem v senci. Mislim, da so resnično dobro pojasnili ta celoten okvir, katerega osnove je predstavil že kolega Lokegard. Rada bi spostavila tri stvari. V odboru smo podali kar nekaj predlogov sprememb, predvsem zaradi tega, ker se določene podprograme, na primer medije in kulturo, premalo financira. 14 milijonov dodatnih sredstev naj bi imeli za kulturo in 11 milijonov za medije, ampak mislim, da je to prenizek znesek glede na to, kakšen uspeh dosega ta oba programa. 50 milijonov naj bi zdaj povrnili. Za Erasmus, ker je bilo to predvideno tudi v predhodnem predlogu komisije za leto 2018, kot je rekla Helga Trupel, iz EVS-a naj bi za to prehodno obdobje oduzeli sredstva in jih namenili solidarnostnim enotam. Tako je rekla komisija in mislim, da bi morali v tem mnenju to tudi jasno povdariti. potem glede te zgodbe, ki jo bomo podajali. Mislim, da smo zdaj že v drugem ali tretjem letu izvajanja pripravljalnega ukrepa, tako da ne vem, ali lahko ustvarimo novo proračunsko vrstico s tem v zvezi, torej ko gre za novo podobo Evrope. Glede Evropskega leta kulturne dediščine si želim, da bi bile stvari jasne. Štiri milijone naj bi imeli na voljo v ta namen, milijon v letošnjem letu, tri milijone v prihodnjem letu. Sredstva, ki jih imamo na voljo za ustvarjalno Evropo, morajo ostati znotraj tega programa. Za kulturno dediščino pa smo namenili 4 milijone, 3 milijone za prihodnje leto. Hvala. Ja, Hvala lepa. Mislim, da se v odboru strinjamo, da moramo zelo jasno sporočilo poslati komisiji, tudi v našem mnenju, da nismo pripravljeni sprejemati, da bi sredstva iz Erasmus Plus namenjali solidarnostnim enotam še pa posebno, če ta sredstva v Erasmus plus že tako niso bila predvidena za solidarnostne ukrepe. Mi potem škodovali drugim programom. Tega nismo pripravljeni sprejeti, tudi sama sem dobila že nekaj pripomp, jasno tudi zdela, ker gre za poklicno izobraževanje, da se jemljajo sredstva z tega področja in se jih namenja solidarnostnim enotam. Mislim, da mora tukaj sporočilo našega odbora biti zelo, zelo jasno, da tega nismo pripravljeni sprejeti. In vidim, da vlada v odboru tudi široko soglasi o tem. Sedaj pa dobi besedo še enkrat Morten Lokegard s pripombo, da pošljite predloge sprememb do 3. julija 18. ure na to je že bilo opozorjeno. Naslednjo sredo v Strasburu bo sestanek s počevalci v senci in še enkrat naj spomnim, da podate predloge sprememb v angleščini, kajti rok je tako kratek, da nam sicer ne bo uspelo. Morten, še enkrat za zaključek. Komisija pa se upravičuje, zato ker smo to točko obravnavali prej, so zamudili in ne bodo pravčasno tukaj. Dobro, jim opravičimo. Komisija je pa tudi že izredno opozorila na to, da če bodo kakšno vprašanje, so pripravljeni tako pisno kot telefonsko na njih odgovoriti. Morten, prosim. Ja, yes, Hvala lepa, predsednica. Kot ste upravičeno izpostavili, v odboru smo enotni glede ključnih vprašanj Tako da sam res nimam več veliko dodati k temu. Kolikor sam razumem, ni kakšnih večjih težav glede teh 50 milijonov za Erasmus. Kolikor so meni pojasnili, bodo ta sredstva na voljo. Gre bolj za vprašanje, kako naj ta sredstva potem porazdelimo. O tem se bomo zagotovo še pogovarjali. Glede solidarnostnih enot imam iste pomisleke kot vi, kolegice in kolege, in mislim, da nas bo letošnjem letu čakala največja bitka prav pri tem vprašanju. Mi bomo storili vse za to, da ne bi prišlo do prenosa sredstev iz Erasmus Plusa. Mislim, da bomo tu enotno nastopili, vsaj na podlagi vaših komentarjev, sklepam na ta način. Kar zadeva vprašanje gospe Koste v zvezi s predlogom spremembe. Nekaj težav je bilo s prevodom, tako da predlagam, da se potem pogovoriva, ker nisem ravno najbolje razumel, kaj točno ste želeli povedati. Nisem razumel bistva. Okay. Uh, we'll and... Bom upošteval tudi vaše pripombe, se bova potem pogovorila. Tako da nasplošno se mi zdi, da smo enotni in se že veselim na daljne bolj podrobne razprave, ki bo potekala prihodnjo sredo. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa, Morten, tebi in poročevalcem v senci. Veliko uspeha pri delu. Preteklost je že pokazala, da še prav posebno pri vprašanjih, ki zadevajo proračun kot odbor za kulturo, vedno nastopamo zelo enotno. Zato torej upam, da bo tudi letos tako in da ne bo veliko težav, saj ne v odboru, potem bomo seveda imeli morda težave s komisijo in svetom. Hvala lepa. Tako, sedaj pa gremo korak nazaj po dnevnem redu. Prehajamo na točko 5. Predstavitev študije na zahtevo odbora Kult po naročilu in pod vodstvom tematskega sektorja. gre pa za študijo z naslovom Poučevanje skupnih vrednot v Evropi. Januarja 2016 smo tematski sektor prosili za izdelavo te študije. Ta študija je sedaj pripravljena, lahko jo predstavimo. Prisrčno pri nas pozdravljam gospoda Vila Fogelersa, z Univerze za humanistične študije v Utrehtu. In prosim ga, da nam na kratko v desetih minutah predstavi bistvene rezultate te študije. Gospod eh, Fogelers, eh, prisrčno dobrodošli v odbor za kulturo. Dobro jutro, sem skupaj. Govoril bom angliško, čeprav je moj materni jezik nizozemski. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim to študijo, ki smo jo pripravili. Danes bom predstavil ta raziskovalni projekt Poučevanje skupnih vrednot. Torej, kako evropske države vrednote kot sta demokracija in strpnost vključujejo v vrednost izobraževalno politiko. Sem Vil Vöglers in sem tudi profesor na Univerzi za humanistične študije v Utrehtu. V pariški izjavi iz leta 2015 so se ministri za izobraževanje v Evropski uniji zauzeli za to, da bi se v izobraževanju posvečali bolj tudi temu, kako spodbujati strpnost in demokracijo. Demokracija in strpnost sta že od nekdaj ključni evropski vrednoti. Raziskovalno vprašanje je bilo naslednje. Kakšna je izobraževalna politika, kakšna je izobraževalna praksa, ko gre za poučevanje skupnih vrednot demokracije in strpnosti v vseh 28 državah članicah in sicer v okviru sekundarnega izobraževanja? TCV, je kratica, ki jo uporabljamo za pojem poučevanje skupnih vrednot. Najprej smo opravili študijo izobraževalnih politik v vseh 28 držav članic. Akademike in strokovnjake smo povabili k sodelovanju. Druga študija pa se je nanašala na sam učni načrt. To smo opravili v 12 državah. Predvsem nas je zanimalo, kakšna je praksa. Sodelovali smo z raziskovalci in opravili tudi intervjuje. Vse to lahko najdete v našem poročilu. Par besed o samem konceptualnem okviru. Osredotočili smo se na dva ključna koncepta. Najprej na demokracijo. Razlikovali smo med tremi elementi. Politična udeležba, demokratična politika, se pravi posvetovanja, odločanje in demokratična družba, vključujoča svobodna, pravična družba. Drugi koncept je strpnost. Razlikovali smo med tremi elementi. Medosebna strpnost, strpnost do drugih socialnih in kulturnih skupin in strpnost v smislu vključujoče družbe. Pročevali smo tudi, kakšen je vpliv politik in konteksta na same šole. Razlikovali smo med eh, moralno izobrazbo, izobraževanjem, o državljanstvu, o potem zgodovina, geografija. Preiskovali smo različne projekte, metodologijo poučevanja, kulturo v šolah in tudi samo sestavo tako študentov kot tudi učiteljev. Zanimala nas je raznolikost. Na področju politik smo razlikovali med cilji, ukrepi in tudi avtonomnostjo šol. Na ravni konteksta pa smo razlikovali med učinkom skupnosti in učinkom nevladnih organizacij na šole. Še rezultati do katerih rezultatov smo prišli v okviru te študije. Vse več pozornosti se posveča poučevanju vrednot, tudi demokracije in strpnosti v vseh državah članicah, v vseh njihovih izobraževalnih politikah. Poučevanje skupnih vrednot je zelo pomembno v polovici evropskih držav, ampak če to primerjamo z drugimi tematikami in predmeti, je pozornost poučevanju skupnih vrednot še vedno nekoliko pomankljiva. Zato bi priporočali na tem področju, da Evropska unija in države članice začnejo spodbujati intenziven dialog v zvezi s tem, katere so skupne vrednote in kakšna je vloga izobraževanja na tem področju. Kot drugo, Evropska unija in države članice bi morale spodbuditi razvoj vizij, zamisli, inovativnih praks. Poskrbeti bi morale tudi za izmenjavo dobrih primerov, dobrih praks. glede izvajanja politike. Kako se ta politika počevanja skupnih vrednot izvaja? Evropske države se med seboj razlikujejo predvsem v načinu in tudi obsegu počevanja skupnih vrednot. V številnih državah obstaja razkorak med cilji na področju poučevanja skupnih vrednot in na področju konkretnih instrumentov in ukrepov, ko gre za smernice, priporočila in tako naprej. Obstaja tudi uh, neka vrzel znotraj politik. Naprimer, politike pogosto nimajo na voljo konkretnih ukrepov. Poleg tega šole v praksi ne posvečajo veliko pozornosti poučevanju skupnih vrednot. Nekatere šole pri tem uporabljajo svojo avtonomnost, druge ne. Zato bi priporočali, da bi pri poučevanju skupnih vrednot predvsem morali poskrbeti za bolj konkretne ukrepe, da bi morali imeti na voljo jasne cilje in tudi smernice. V politikah bi morali šole pozivati k temu, da posvečajo več pozornosti, ko gre za poučevanje skupnih vrednot, predvsem demokracije in strpnosti. Kakšna je praksa v šolah? Polovica držav članic pozna naprimer predmet, kot je državljanska vzgoja, moralna vzgoja, etična vzgoja in tako naprej. Pogosto so te tematike vključene v druge predmete, kot je naprimer zgodovina, ali pa se jih specifično ne naslavlja v učnih načrtih. Veliko je tudi drugih dejavnosti, ki zajemajo te tematike, ni pa pripravljenih ustreznih poučevalnih metod za te predmete študentje oziroma dijaki sodelujejo, ampak neke prave demokratične kulture nismo zaznali v šolah. Obstajajo določene povezave s skupnostjo, z nevladnimi organizacijami, ampak te povezave niso dovolj razvidne. Zato bi predlagali, da države članice spodbudite k temu, da vse te elemente vključijo v svoje programe, kajti samo na tak način bomo lahko izboljšali počevanje skupnih vrednot. Povezava med šolo in zunanjim svetom je tudi nekaj, kar lahko okrepimo, ker bi s tem lahko okrepili tudi povezanost s skupnostjo in nevladnimi organizacijami. Še rezultati glede samih konceptov. Večinoma se osredotočajo na politično udeležbo, manj na demokracijo, na posvetovanje, na gradnjo soglasja, manj se osredotočajo na to, kako bi lahko bila družba bolj pravična in vključujoča. Koncept demokracije se lahko uporabi tudi na bolj poglobljen način. Potem je pomembno tudi to, da se posvetimo strpnosti tako na osebni ravni, kot tudi medosebni ravni. Zelo malo se trenutno počne na področju zagotavljanja vključujoče družbe. Šolam priporočamo, da naj posvetijo pozornost vsem elementom v kontekstu demokracije in strpnosti. Znanje je pomembno, ampak razvoj strpnosti je pri tem ključnega pomena. Razmišljati bi morali tudi o konceptu strpnosti, ko gre za spoštljivo udeležbo. To je nekaj bolj pozitivnega kot sama strpnost. Za zaključek naj predstavim še sklepe. Ugotovili smo, da obstaja razlika med nameni in ukrepi znotraj politik, med formalnimi cilji in dejanskimi ukrepi, ki se izvajajo. Obstaja tudi vrzel med politiko in prakso. Obstajajo razlike med državami. Kakšna so priporočila za Evropsko unijo in države članice? Izboljšati je treba poučevanje skupnih vrednot v Evropi, tudi demokracije in strpnosti. Obstajajo nekateri zanimivi primeri, obstajajo številne možnosti za inovativne prakse. Poleg tega predlagamo, da šole spodbudimo k temu, da si izmenjajo svoje izkušnje in prakse, tako med šolami kot tudi državami, zato da bo poučevanje skupnih vrednot močnejše v prihodnje bi se morali bolj osredotočiti na počevanje skupnih vrednot zlasti demokracije in strpnosti. Hvala za pozornost. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Foglers, za predstavitev vaše študije, ki mislim, da nam daje pomembno usmeritev tudi za naše prihodne delo. Tako. Sedaj pa se že javljajo k besedi. Kolega Zver je prvi, prosim. Hvala lepa za besedo. Eh, hvala tudi za dobro predstavitev vaše študije in raziskave. Jaz sem jo še posebej vesel, ker eh, sem zadnje leta opozarjal, da nam primankuje to vrstnih raziskav. Eh, pa tudi sicer menim, da je skupna kulturna in vrednostna podlaga najbolj nemočnejšo vezivo Evropske unije Eh, torej eh, kultura je tisto, ki bolj trdno veže kot eh, jeklo ali pa premok ali pa druge evropske inštitucije. E, Evropa temelji na neki skupni kulturni podlagi. Ne? Moramo se vprašati, na čem skupaj temelji. Temelji recimo tudi na skupni verski, judovski, krščanski tradiciji, na rimskem pravu, na filozofiji grški na razsvetljenstvu, na racionalizmu, na svojvrstnem modernizmu eh, novega veka. Eh, v tem času pa je oblikovala tudi nekatere skupne vrednote, ki so predvsem, kot ste jih že samo omenil, ne samo demokracija in strpnost, ki sta lahko vrednoti, lahko sta tudi politični načeli, ampak vrednota kot je solidarnost, spoštovanje človekovega dostojanstva, mir, blaginja, eh, enakost med spoloma, recimo to so tiste temeljne vrednote, na katerih Evropa temelji in ki jih moramo braniti. Ne? Tudi če prihajajo k nam uh, druge kulture, ki ne sprejemajo vrstne vrednot, moramo te kulture, uh, te vrednote, ta uh, vzorec vrednot ohraniti in obraniti. Ne? Uh, zato je, uh, kot ste sami ugotovili, ključna vloga šole, ni edina vloga, imajo tudi mediji pomembno vlogo, ima tudi politika eh, pomembno vlogo pri ohranjanju eh, kulturnega obrazca, skupnega kulturnega obrazca ali pa vrednostnega obrazca Evropske, eh, Evrope. Tudi starši, družina ne nazadnje, v času primarne socializacije dobijo mladi osnovne, tiste temeljne vrednote, ampak šola pa ima dolgoročno najbolj pomembno vlogo in država in skupnost evropska lahko neposredno vpliva ravno tudi na, na, na šolo, ne. Eh, doslej se je eh, poskušalo razlagati, da šola mora biti absolutno vrednostno neutralna, da naj ne poučuje, eh, se bo v družbi samo po sebi oblikoval, oblikovala neka vrednostna klima. Vendar lahko vidimo, da temu ni tako. Šola lahko aktivno, proaktivno, pozitivno vpliva na stanje duha in kulture v družbi, tudi na krepitev demokratične kulture, ki je pa podlaga za to, da demokratične inštitucije lahko dobro delujejo. Hvala lepa še enkrat, hvala za to študijo. Hvala lepa. Silvija Kosta. Um, Ta raziskava je nedvomno pomembna, zato ker izhaja tudi iz te naše želje, da preverimo, kaj se dogaja uh, na ravni držav članic, kakšne pedagoške ukrepe izvajajo, kakšno modalnost uporabljajo, kadarkoli je govora o poučevanju skupnih vrednot, kako se te vrednote poučujajo v programih, ki jih imajo šole na voljo. Pomembno je tudi, da ohranimo tak dialog. Naredili ste neke vrste celovit pregled V 90-ih letih in tudi kasneje, vsaj tako je moč razbrati iz vaše raziskave, so države članice spoštovale posebne programe, smernice in tako naprej, tudi ko gre za poučevanje državljanske vzgoje. To je nekaj, kar ste izpostavili tudi sami. Uh, In zanima me, če bi lahko povedali kaj več s tem v zvezi. Zanima me namreč, kako se ta evropska razsežnost povezuje z nacionalno identiteto. Mi govorimo tudi o tem, kako bi lahko poučevali ne zgolj nacionalne vrednote, temveč tudi te skupne evropske vrednote. Rekli ste, da v nekaterih državah imajo poseben predmet, ki se mu reče poučevanje skupnih vrednot oziroma ki zajema poučevanje skupnih vrednot, druge države tega nimajo. Omenili ste tudi, da imajo šole na voljo tudi posebne modele, znotraj katerih poučuje skupne vrednote. Omenili ste tudi, da nekatere šole izvajajo dopolnilne dejavnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo ali nevladnimi organizacijami. Tudi v Italiji se pogosto poslužujemo takšnega načina delovanja. Potem eh, zanima me, ali na šolah morda nagrajujejo dijake in študente, če naprimer sodelujejo pri poučevanju skupnih vrednot. Zanima me tudi, kaj je s to izjavo, ki je bila podana v Parizu. V tej izjavi ministrov so upoštevali tudi zadnje teroristične napade, zato so omenili, da bi morali več govoriti o solidarnosti, o miroljubnem sobivanju. Zato bi si sama želela, da bi v svoji študiji zajeli tudi svobodo, solidarnost, mednarodno sodelovanje, ne zgolj demokracijo in strpnost. Evropske vrednote so precej širše, ne temeljijo zgolj na demokraciji in strpnosti. Zato me zanima, zakaj ste se odločili točno za ti dve vrednoti. Je to zgolj izhodišče ali je kakšen drug razlog? Vem pa, da se danes, naprimer, izobraževalni modeli nahajajo v krizi. Zelo redko je govora o medkulturnem izobraževanju, o tem, kako zagotoviti vključujoče šole. Vesela sem, da ste spostavili, da je kar nekaj držav, tudi šol in držav, naklonjenih temu, da se spodbuja vključevanje. Namreč tudi za invalidne osebe, za migrante je to zelo pomembno. In to medkulturno izobraževanje je nekaj, kar pogrešam premalo ste se osredotočili na to. Morda je to dobra podlaga za to, da nekoliko bolj poglobljeno obravnavamo določene tematike, predvsem pa da naširimo, razširimo nabor skupnih vrednot. Hvala lepa, gospod Trupl. Um, Hvala lepa. Rada bi, da bi torej poučevali o treh ključnih elementih, ki so ključni v tej razpravi poslušala sem nekatere televizijske programe, šlo je za vasico na mačarskem in za politiko Orbana, kjer je dejal, da sledi konceptu etnične homogenosti. Ta koncept etnične homogenosti, po moje, ni v skladu s tem, kar razumemo pod strpnostjo in demokracijo. Strpnost pomeni, da imamo pravka z veliko manjšinami in smo odprti za njih, da imamo lasne vrednote, vendar pa da skušamo najti skupno razumevanje, da smo pripravljeni jih sprejemati. In to ne vključuje delo družbe, ki ne bi sprejemale različnih manjšin, naj si bo religioznih ali katerekoli drugih. Potem pa smo imeli tudi članek Julije Kristeve v Zudovče Cajton, ki je jasno opisala težavo evropskih vrednot v Franciji in tudi o tem, da se govori tudi o zelo veliko spornih vprašanjih. Mladi francozi alžirskega porekla pravi, imajo težave. Franco Francija se ni soočila z vojno v Alžiriji in s kolonialno perspektivo in zgodovino če želimo na drugačen način se lotiti tega vprašanja, potem se mora Francija lotiti tega vprašanja kolonializma in tega, kar se je dogajalo v Alžiriji. Pravi, da so ti mladeniči de facto francoski državljani, da pa se ne počutijo francozi. Počutijo se kot nekdo, ki ne spada v družbo in zato imamo veliko težavo in to potem delno rezultira tudi v terorističnih dejanjih. Zato torej to vprašanje odprtosti, strpnosti, kako se s tem ukvarjati, ko pa imamo dele družbe, kjer tega občutka pripadnosti ni. In mislim, da je to seveda delovna paka družbe, pa tudi migracije. Je pa to težava, ki je, je to zelo težko prebroditi. In potem smo nedavno imeli v Evropskem parlamentu zelo zanimivo razpravo o prihodnosti židovskih skupnosti, judovskih skupnosti v EU. Imeli smo tudi rabina in del je, da antisemitizem ni največja težava za jude. To je nevarnost za družbe, če izgubijo koncept odprtosti in ne bodo več upravljeni na drugačnost, bodo izgubili tudi pripravljenost, da se ukvarjajo z različnimi ljudmi. Sedaj, ko učimo skupne vrednote, mislim, da je ključnega pomena, da v šolah pa tudi v drugih institucijah in v politični razpravi, najdemo možnosti za vključitev ljudi različni, z različnim ozadjem, ne samo govoriti o njih, temveč tudi z njimi v šolah in institucijah. To seveda ne pomeni, da imajo vedno prav, vedno bo prihajalo do sporov, vendar pa pripravljenost, da se spopademo s temi izzivi, je pa po mojem mnenju ključen del odprte družbe. In zato je zanimivo to, kar ste dejali, da seveda potrebujemo izmenjavo najboljših praks, vendar pa včasih se mi zdi, da potrebujemo tudi mm, spremembo načina razmišljanja, kako se ukvarjati s temi koncepti. Političen boj pa je vedno ta, da se sprašujemo, ali smo pripravljeni se boriti z njimi ali se jih samo iznebiti. Mislim, da to ni realistična možnost. Kako to storimo in kako vključimo ljudi na veliko boljši način, to pa je skupno odprto vprašanje za vse nas. Hvala. Hvala lepa, Herga. Še dva sta se javila, še trije, potem pa tudi že zaključujem seznam govornikov. Naslednja je gospa Šojdrova, prosim. Eh, ja, Hvala lepa da ste mi dali besedo. Hvala lepa za predsedujoč študije, ki je zelo zanimiva in tudi zelo pomembna. Ugledala sem si podatke za Češko, ker prihajam z Češke. In moram reči, da je ta študija zelo pomembna. Zelo dobro ste izrazili to, kar se dogaja na Češkem, kaj se posreduje na Češkem, kar se tiče skupnih vrednot. Nekaj pa se mi je zdelo še prav posebno pomembno in sicer pripomba, ko ste dejali, da morajo razredi biti varen prostor za razpravo o aktualnih vprašanjih. In tu je jasno zapisano, kje moramo še doseči napredek. Dovolj mora biti časa za razpravo o aktualnih vprašanjih. Potem pa to tudi tematsko izobraževanje učiteljev. Tudi to je zelo pomembno. Usposabljanje učiteljev, priprava učiteljev, to je ključnega pomena. Vprašanje za vas. V vaši predstavitvi ste ponovili poziv, da moramo primere najboljše, najboljših praksi izmenjevati. Države članice, šole, in učitelji si morajo izmenjevati najboljše prakse. Po mojem mnenju gre resnično za temeljno sredstvo, ki lahko pomeni dobro pot za razširjanje osnovnih vrednot. Tako lahko najpomembnejše metode porabimo po vseh državah članicah. In sedaj o tem, kar je govorila Helga Trüppel. Govorila je o skupnih vrednotah. In sicer v smislu, kako posameznim državam članicam uspeva posredovanje skupnih vrednot in kako se jih obravnava. Vendar pa tukaj smo na evropski ravni in naš cilj bi moral biti ta, da bi poskušali analizirati, kako bi državam članicam lahko pomagali pri posredovanju osnovnih vrednot mladim. In sedaj bi vam rada zastavila naslednje vprašanje. Kateri instrumenti so po vašem mnenju najpomembnejši za to? Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, Malinov. Hvala lepa za študijo, hvala lepa za predstavitev. Seveda, enostavno je o tem govoriti, enostavno je kritizirati ker je to tako široka tema. Morda samo nekaj pripomp izven konteksta te razprave, vendar pa to je nekaj, kar me vedno moti. Ko imamo študije o skupnih vrednotah in to spet vidim tukaj, se vedno pojavi tole. Demokracija je politični režim, je postopek, proces, paradoks ko govorimo o tem, da je demokracija vrednota, pa je ta, da je to napaka. Demokracija je proces, ki sledi političnim režimom. Potem pa odvisno od vrednot v družbi, lahko demokratični režim deluje na različne načine. Lahko deluje, lahko vodi v neliberalno demokracijo, totalitarizem in potem na podlagi vrednot lahko vodi to v nekaj, kar morda ni točno tisto, kar menimo, ko rečemo demokracija. Torej, kar se mene tiče, počevanje vrednot mora biti na tak način, da bomo zagotovili, da bo demokracija delovala. Ne samo, da je demokracija dobra, kajti potem bodo eh, najstniki morda ugotovili, da se lahko demokracija združuje z rasizmom in so lahko potem v mašinskem stališču in se jih lahko radikalizira. Te vrednote bi za me morale biti bolj natančno opredeljene. Vrednote kot svoboda, solidarnost, dostojanstvo, enakost med spoloma. Potem pa bomo videli, kako to deluje v različnih državah, ki mislijo, da so demokratične. In potem bomo našli razlike. Pripričan sem, da enakost med spoloma ni težava v večini držav vendar pa druge oblike neenakosti v evropskih državah se pojavljajo. In potem vidite tudi, da se enakost razume zelo različno. Vrednost tega pristopa pa je, da resnično vidimo, kje so pomankljivosti v različnih državah. Kar nekaj postkomunističnih državah obstaja precejšnje pa se še ne podpora nekaterim tem vrednotam. In zato je demokracija ne stabilna. Ne bom pa šel v podrobnosti. Seveda pa se skušam vključiti tudi to razpravo. Iz svoje prakse vem, da različne metode poučevanja pomagajo. To je dragoceno. Vključevanje mladih v različne oblike demokratičnih postopkov, ko so še v šolah, ko so še na univerzah. Nekatere metode so tudi za zelo mlade čence. Te so zelo različne. Po drugi strani pa se potem seveda dotikamo različnih pomankljivosti glede vrednot v demokraciji. Stajal bi, da bi morali imeti zelo raznolike načine poučevanja skupnih vrednot, namesto kar skupnih vrednot vse vprek. Hvala lepa. Še zadnji govornik, prosim.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 članek, kjer je to zapisano, brez konteksta, ne bo šlo, kajti kontekst je gotovo eh, bil migracije. Gotovo, seveda, se nam zdi pomembno, da imamo močno Evropo. Seveda moramo sprejemati begunce, ampak 90 odstotkov migrantov, ki prihajajo k nam, je ekonomskih migrantov. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, kako ustaviti migracije. Mislim, da bi se morali tega lotiti že v Libiji. Dobro, ampak ne bom šel še naprej v to smer. Moral pa sem se odzati na to, kar je bilo rečeno, kajti to ne ustreza resničnosti. Hvala lepa. Tako sedaj pa še komisija. Če morda želite spregovoriti o tej študiji, prosim, sedaj vaša. Sure, thank you very much and thank you. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi za izjemno zanimivo predstavitev. Silvija Karmen mi je ime, delam v Generalni direkciji za izobraževanje in kulturo. Usklajujem pa delo po pariški deklaraciji. O imenu komisije bi želela toplo pozdraviti študijo, ki jo je naročil Evropski parlament. Zares je bila objavljena v pravem času. Smo v obdobju, ko premišljamo o sklepih sveta, o promociji eh, socialnega vključevanja in eh, deljenja skupnih vrednot preko neformalnega in priložnostnega učenja. Verjetno se zavedate tudi, da smo sprožili postopek eh, javnega posvetovanja v zvezi sa vlogo izobraževanja pri promociji skupnih vrednot. Poskušala oziroma pozvala bi vas, da se poskušate vključiti v to in da to predstavite tudi svojim deležnikom. Več kot 200 odgovorov smo prejeli že v postopku posvetovanja. V, postovanj, v posvetovanju smo postavili tista bolj težavna vprašanja, eh, kateri so naprimer tisti najbolj učinkoviti pristopi pri eh, spodbujanju socialnega vključevanja in deljenja skupnih vrednot in kako lahko mi v najboljši meri pomagamo Evropski komisiji. Priporočilo sveta, ki ga pripravljamo v zvezi s tem, naj bi bilo sprejeta do konca leta 2017. Cilj priporočila pa je, da konsolidiramo znanje, ki ga imamo na terenu v zvezi s tem, kar deluje dobro in da državam članicam pomagamo pri izvajanju teh mehanizmov. V predstavitvi študije ste omenili več bistvenih elementov, ki lahko prispevajo k doseganju dobrih rezultatov poučevanje vrednot ste omenili in ta termin mi ni preveč všeč. Zelo težko je vrednote poučevati. Eh, te vrednote morajo osebe ponotraniti preko izkušenj in imamo različnih, veliko različnih elementov, ki lahko eh, k temu prispevajo. Učni načrt, učitelji, eh, demokratično okolje v šolah, sodelovanje civilne družbe, veliko različnih elementov, Eh, lahko prispeva k temu, da konsolidiramo ta proces. Imamo tudi posebno delovno skupino e ET2020 za promocijo skupnih vrednot in vrednot kot so strpnost in nediskriminacija. In ta specializirana delovna skupina, kjer imamo predstavnike držav članic, predstavnike civilne družbe in mednarodnih organizacij, pripravlja nek eh, politični okvir, o promociji skupnih vrednot, vrednot preko izobraževalnega sistema, prav tako pa pripravljajo kompendium dobrih praks. To delo je po našem mnenju odlično in skladno tudi z našim a, razmišljanjem in sporočila in ugotovite, do katerih smo prišli, so kar dosledna. Potem imamo še mrežo EUDCNET, ki je sprožila zelo celovito študijo v zvezi s a, državljanstvom v Evropski uniji. Poleg tega pa imamo še poročilo, ki je bilo objavljeno leta 2012. Eh, no, novo poročilo naj bi bilo sprejeto eh, jeseni in eh, tam boste našli analizo po posameznih državah, kako, dr, kako tam pojus, poučujejo državljanstvo. Potem pa imamo še poročilo Sveta Evrope v zvezi s stanjem Eh, poučevanja državljanstva v Evropski uniji. In tudi Svet Evrope je prišel do zelo podobnih ugotovitev kot vi v zvezi s tem, kako eh, velike so vrzeli pri izvajanju. Skratka, vse bolj se zavedamo tega, kako eh, nujno je poučevati temo državljanstva, ampak imamo kar velike vrzeli na tem področju. Dobro je, da je ogromno stičnih točk med različnimi poročili, Je pa ta zadeva zelo eh, kompleksna. Bi se želela še enkrat vam zahvaliti za to dragoceno delo in veselimo se nadaljnega sodelovanja tako s parlamentom kot z odborom za kulturo. Hvala. Hvala lepa. Tudi za zelo veliko dragocenih prispevkov. Gospod Fogler, sedaj pa imate vi priložnost še se odzvati na vse skupaj. Če vam bo to uspelo v petih minutah, vam bomo zelo hvaležni. Uh, uh, ja, najlepša hvala za pozitivne komentarje. Zelo smo bili veseli, ko smo jih slišali. Uh, mi smo delali skupino strokovnjakov iz 28 držav članic. Dobro smo sodelovali in zelo me je presenetilo, kako angažirani so akademiki glede te teme. Mnenje so, da je delo na tej temi izjemno pomembno. Najlepša hvala za vse pozitivne komentarje. Nekateri ste omenili sam koncept demokracije in strpnosti. Kot je to izhaja iz našega poročila, demokracija in strpnost nista neka fiksna koncepta, obstajajo sicer neke določene zamisli glede tega, koncept, kaj ta koncept pomeni. Ampak glede tega, kaj ta koncepta pomeni, ta trenutno teče dialog. Prav tako razlikujemo med različnimi oblikami demokracije in aspekti strpnosti. Pravimo tudi, da je strpnost malce preveč negativen izraz nam je bolj všeč eh, beseda, kot je spoštljivost, naprimer tolerantnost, strpnost, je sicer dobra beseda, ampak mislim, da bi morali uporabljati tudi malce širši vokabular glede tega pomenskega področja. Je pa to povezano z dostojanstvom, z eh, skupnim življenjem v skupnosti. Ne pravimo, da bi v izobraževalnem sistemu morali poučevati te vrednote. Ampak učenci in učitelji morajo imeti v izobraževalnem sistemu vsaj dialog glede tega, kaj ti koncepti pomenijo v družbi in kaj ti koncepti pomenijo za njih. To je najpomembnejše. In na vseh različnih ravneh, eh, evropska, nacionalna eh, raven in pa tudi na ravni šol, je ogromno različnih dialogov v zvezi s pomenom teh konceptov in upamo, da se bodo ljudje zares angažirali pri uh, razpravi o teh konceptih. In eh, upamo, da jih bodo tudi sprejeli. To je tudi kulturno izročilo konec koncev Evropske unije. Razprava o tem je najpomembnejši način, kako poučevati skupne vrednote. Kot je povedal prvi govornik, um, smo najprej izhajali iz tega, da bo izobraževanje neutralno glede vrednot. Ampak ne more biti. Včasih pozabimo na vrednote. Ampak ne mogoče pa je, da bi bil izobraževalni sistem povsem uh, neutralen glede vrednot. Skratka, mal, na malce bolj pozitiven, proaktiven način moramo uh, razmišljati o vrednotah. Potem italijansko vprašanje. Italije sicer nismo imeli v študiji primerov, ampak italijanski strokovnjak je povedal zelo zanimive zadeve glede lokalne skupnosti v Italiji. Tam je vlada od šole prosila, naj se delujejo s skupnostmi, z različnimi skupinami in to je zelo pomemben mehanizem. To je tudi eno izmed priporočil. Več lokalnega sodelovanja bi morali imeti. No, to se mi zdi zelo zanimivo, saj ta isti rezultat izhaja tudi iz drugih študij. Potem pa še te mainstream ideje. Ljudi moramo vključiti v razpravo, In v naši študiji smo se osredotočili tudi na to mednarodno razsežnost tega vprašanja. Ampak nacionalna orientacija je kljub temu zelo močna, ni pa kritična. Ne preučimo v zadostni meri naše zgodovino. Naprimer, na nizozemskem ne preučujemo in se ne pogovarjamo o negativnih plateh eh, naše preteklosti. In to bi moralo biti vključeno v to razpravo. Najlepša hvala za pozitivni komentar. Glede češkega poročila, eh, naša sodelovka iz Češke univerze je pripravila zelo dobro poročilo in zauzela se je za to, da moramo imeti razprave v učilnicah, zato pa morajo biti učilnice varne, učitelji pa morajo biti deležni tudi podpore glede razprave, glede kontroverznih zadev. Ampak razpravljati bi morali vsem, ne samo o kontroverznih temah. Skratka, v šolah mora biti več dialoga. Povedali ste tudi, da moramo eh, uporabljati tudi nove načine poučevanja, ne samo tiste tradicionalne. Na bolj demokratičen način se mora izvajati poučevanje. Tako bodo učenci ta koncept demokracije v večji meri eh, ponotranili. Eh, zelo zadovoljen sem bil s tem, kar je povedala komisija in sicer, da so naši rezultati podobni tistim, ki izhajajo iz drugih študij. Smo pa v tej študiji opazili tudi, da obstaja vrzel v samih politikah, ne samo med eh, politikami. V številnih državah članicah imajo zelo lepe, hvale vredne, splošne cilje, eh, izvajanje pa potem ne sledi in temu pravimo potem vrzel v sami politiki. Hvala. Ja, najlepša hvala. Hvala za predstavitev te študije, najlepša hvala tudi za odgovor na vprašanja. Mislim, da je v razpravi postalo očitno, da je študija nekaj, kar ne bo pomagalo tudi pri našim, našem delu. Pričakujemo seveda do input komisije in uh, s temi različnimi elementi si bomo gotovo znali pomagati. Eh, je pa ta, to področje izjemno pomembno, ker s konec koncu te pogovarjamo o koheziji družbe. Zelo pomembno je, da se vsi počutijo vključene v družbo, da se znajo z njo identificirati. In šole so pravo mesto, kjer bi lahko poskušali, kjer bi lahko poskušali premustiti te uh, razlike, ki trenutno obstajajo. To je tudi eden izmed največjih izzivov, ki se ga bomo morali lotiti v prihajajočem obdobju. Izogniti se moramo temu, da bi imeli preveč ljudi, uh, ki bodo imeli občutek, da so potisnjeni na stranski tir. Če so zares bili ali ne, to so druga vprašanja, ampak tega občutka ne smejo imeti, morajo se identificirati z družbo. In to je gotovo nekaj, kar lahko pripelje v ekstremne oblike odpora. Dialog so diskusijon befegen. Und... In ne želimo, da se to razvije, to vrstne, te, te vrstne ekstremistični odnosi. Eh, izobraziti jih moramo v duhu dialoga, zato da bi vedeli, kaj je demokracija in kakšne vrednote eh, izhajajo iz demokracije. Und dafür, dass Sie heute hier waren. Hvala lepa torej za vaše delo in da ste bili danes z nami. können nahtlos weitermachen. Tako, sedaj pa kar nadaljujemo. Kaj ti? Komisija je prišla ravno pravočasno, točno zdaj. Pozdravljam vas prisrčno tukaj v našem odboru. Tako, sedaj pa prehajamo na točko 7. Izmenjava mnen s komisijo priprava Evropskega leta kulturne dediščine 2018. Gre predvsem za implementacijo. Zahvaljujem se komisiji, da je pripravljena nas obvestiti o trenutnem stanju in se tudi z nami pogovoriti o tem. Ne bom izdala skrivnosti, če povem, da je za odbor Evropsko leto kulturne dediščine 2018 zelo pri srcu. To ima opravka s pomenom, ki ga namenjamo kulturni dediščini, naj bo to materialna ali ne materialna. Prav tako pa tudi dejstvo, da je bil Evropski parlament tisti, ki je zelo odločno se boril za to leto kulturne dediščine in se zato v polni meri s tem identificiramo. Zato se seveda čutimo zavezani tudi uspehu in moramo seveda pa tudi nekoliko paziti na to, da bo to leto tudi velikanski uspeh. Veseli nas, da se priprava na strani komisije za to leto odvija dobro in komisiji in tudi vam, gospod, lahko zagotovimo, da boste v nas vedno imeli zvestega, čeprav včasih tudi kritičnega partnerja. Dve, tri točke, ki so nujne za razpravo strani našega odbora, kar se tiče posvetovanja parlamenta in tudi kar se tiče naslednjih terminov posvetovanja z nacionalnimi koordinatorji. Medtem smo lahko tudi dosegli ustrezne dogovore. Gospod Navračič je zapisal, da bomo kot parlament lahko sodelovali pri posvetovanju z akteri, kasneje pa bomo lahko tudi na sestankih z nacionalnimi koordinatorji in bomo pazili, da to ne bo ravno sporedno sestanki našega odbora, kajti potem bi bilo nemogoče pri tem sodelovati. Potem pa smo prosili tudi v tem dopisu, da nam nekoliko bolj natančno razložijo, ne samo kako se bodo uporabljala sredstva za naslednje leto, temveč kako se bodo uporabila sredstva tudi že za letos. To je milijon evrov. Po eni strani to ni veliko, po drugi strani pa lahko očinkovita uporaba teh sredstev zagotovi tudi to, da bo to leto bolje pripravljeno. Na zadnjem sestanku koordinatorjev smo ugotovili, da še prav posebno, kar se tiče proračuna, kar se tiče izdatkov, da se pri nas zastavlja še to in ono vprašanje. Morda sedaj za začetek kar tole, zakaj za sestanek glede usklajevanja z nacionalnimi koordinatorji ki jih bomo imeli letos, namenjamo 200 tisoč evrov, to se nam ni zdelo ravno najbolj logično in spraševali smo se, kaj stane toliko denarja za te sestanke s koordinatorji. Morda bi lahko ta sredstva porabili kje druge bolje kot za to. To je samo vprašanje, ki nas je nekoliko zaposlovalo. Vendar pa gotovo sem, eh, prepričana sem, da boste na to lahko zadovoljivo odgovorili odgovorili. Zato torej vam kar predajam besedo, gospod Manje, da nas torej obvestite o trenutnem stanju, krok 10 minut, prosim, potem pa bomo razpravljali še o odprtih vprašanjih, morda tudi dvostransko. Hvala lepa, da ste z nami. Prosim, beseda je vaša. Merci, madame la présidente. <coughs> Excusez-moi. Najlepša hvala, gospod predsedujoča bom poskušal izkoristiti teh eh, deset minut in eh, izpostaviti to, kar smo že uspeli storiti od začetka veljavnosti pravne podlage za letos, torej od konca aprila do zdaj. Najlepša hvala za to vabilo na odbor za kulturne zadeve in mi smo vsekakor pripravljeni redno prihajati na ta odbor in poročati o tem, kaj smo uh, že izvedli in eh, v kakšni, v kakšni fazi so priprave za celotno leto. Najprej bi želel izpostaviti vprašanje partnerstva in upravljanja. To je zelo pomembno, zlasti za to leto, ki želi biti kar se da odprto. Od sprejetja sklepa oziroma odločbe smo spostavili strukture, s katerimi bomo lahko upravljali vse postopke za letošnje leto. Začeli smo sestankom osem, z 28 nacionalnimi koordinatorji, katerih vloga bo izjemno pomembna na ravni držav članic. Prav tako smo izbrali 37 eh, deležnikov, ki prihajajo iz civilne družbe, za to, da bi jih vključili v odbor, ki nam pomaga pri izvajanju leta. In organizirali smo tudi eh, prvi sestanek tega odbora. Prav tako smo že sprejeli načrt za druge datume za sestanke tega odbora. Šest sestankov tega odbora bo in za to bomo uporabili 200 tisoč evrov. Ne gre samo za en sestanek, ampak za šest sestankov. Vsakič se bo v teh sestankov deležilo 30 do 35 udeležencev. Komisija se je osredotočila na več prioritet skupaj z generalno, direk, z eh, generalno direkcijo za komunikacije, ki bo odigrala zelo pomembno ulogo pri izvajanju tega leta. Srečili pa smo se z vsemi generalnimi direkcijami, ki so tako ali drugače vključena v izvajanje tega leta. Naprimer, generalna direkcija za raziskave, za notranje zadeve, za okolje, generalno direkcijo za rast smo srečali. Te generalne direkcije so že pripravile različne ukrepe, ki so povezane z Evropskim letom kulturne dediščine in ti ukrepi bodo postali del eh, izvajanja leta kulturne dediščine. Kar zadeva našo generalno direkcijo, smo eh, predstavili svoj program nacionalnim agencijam Erasmus, zato da bi jim omogočili sodelovanje v Evropskem letu, zato ker mu morata tako področji izobraževanja kot mladine igrati in, in pomembno vlogo. S sprejetim sporočilom na to temo bomo obvestili vsa stalna predstavništva držav članic in jih pozvali naj pripravijo aktivnosti za letošnjo leto, prav tako pa smo se sestali z dvema inštitucijami, eh, ki imata pomembno vlogo. Gre za odbor regij in pa za ekonomsko-socialni odbor z njimi se želimo pogovoriti o tem, kako se bodo tudi oni vključili v izvajanje Evropske elite kulturne dediščine. Potem pa imamo tudi številne eh, sestanke z mednarodnimi organizacijami, UNESCO, naprimer, Svet Evrope, IKROM, IKOMOS, to so nacionalne organizacije, ki so tako ali drugače um, zadolžene za področje dediščine. Prav tako smo se srečali z organizacijo Evropejano in pa z Google Cultural Institute. Tudi oni so pripravili projekt, ki eh, zna potencialno predstavljati neko vrednost za dediščino. Zdaj pa glede uh, proračuna. Začel bom z letom 2017. Za leto 2017 imamo en milijon evrov. Parlament je ta znesek odobril in še enkrat najlepša hvala za uh, Eh, ta konkreten proračun. Eh, s temi sredstvi lahko pripravimo Evropsko leto. S tem milijonom bomo pripravili leto 2017. Eh, tri večje kategorije imamo, kamor bodo šli te prihodki. Najprej imamo 250 tisoč evrov za eurobarometer. Na ta način bomo lahko izmerili, kako naši državljani gledajo na uh, kulturno dediščino. Ta inštrument bo izjemno koristen tudi zato, da bi mobilizirali medije in pa vse ostale komunikacijske sredstva. Z eurobarometrom hitro pritegnemo pozornost tiska, tudi kar zadeva eh, leto kulturne dediščine od začetka tega programa vsako leto pripravimo eurobarometer. Potem imamo komunikacije za 500 tisoč evrov. Zunani izvajalec bo pripravil ključna sporočila in tudi um, videoposnetek. Nacionalni koordinatorji so že izrazili željo, da bi uporabljali naše uh, video podobe in naša ključna sporočila za to, da bi uh, komunicirali usklajeno na usklajen način. In to je zelo pomembno, sicer da usklajeno komuniciramo v zvezi z letom kulturne dediščine, prav tako smo pripravili spletno stran, tudi to je bistveno. Zdaj ni več možno organizirati eh, neke komunikacijske kompanije, ne da bi šli preko socialnih omrežij, zato bomo tudi najeli uh, um, zunanjega podizvajalca. Prav tako bomo poskušali izobesiti to ogromno zastavo na Berlamonu, tako da bo to o, uh, javno vidno in razvidno. Prav tako pa bomo pripravili različne orodja za uh, šole v vseh jezikih. Organizirali bomo tudi igre in različne tekmovanja, eh, namenjene zlasti mladim. Oni so naša ciljna skupina. In vse to bo pripravljeno že leta 2017, tako da bo to na razpolago, ko se začne naslednje leto. No, želel bi ta proračun primerjati z Evropskim letom razvoja. Tam so imeli 11 milijonov evrov in tam je komunikacija predstavljala 3,5 milijona evrov torej so imeli veliko več sredstev za komunikacijo. Mi smo pa se odločili, da bomo komunikacijske izdatke omejili tisto, na tisto zares ključno in nujno potrebno, zato da bi izvajali bolj vsebinske ukrepe s tem sredstvi. Za letos pa imamo, kot rečeno, 200 tisoč evrov za sestanke s koordinatorji in e, deležniki civilne družbe. Šest sestankov bomo imeli, oziroma smo in bomo imeli za 2007. To je potrebno organizirati, zato ker je to leto inkluzivno. Ti sestanki so, rečen, ko so kot rečeno um, že del našega programa uh, in po vseh teh odbitih stroških nam je ostalo še 40 tisoč evrov, ki jih še nismo uporabili. Imamo pa tudi druge izdatke povezane z letom, ki jih bomo vzeli iz drugih proračunskih vrstic. Naprimer, na forumu za kulturo bomo uh, um, sprožili oziroma začeli z letom eh, kulturne dediščine, ki bo potekal v Milano decembra. In zato, gre, zato bomo pač uporabili uh, druge proračunske vrstice, prav tako pa bo določeno osebe plačano iz drugih proračunskih vrstic, kar nam bo pomagalo pri pripravi teh ukrepov. Glede aktivnosti kot takih, pa zelo na hitro tri ravni bodo zelo aktivne. Najprej evropska raven, tu bomo imeli ukrepe pač na evropski ravni, zato da bi obravnavali celo vrsto različnih tem in projektov, ki predstavljajo neko dodano vrednost na evropski ravni. Imamo deset evropskih inicijativ, s katerimi bomo neposredno upravljali mi, torej iz Evropske unije. In ta, te teme se bodo potem nekako nadaljevale po letu 2018. Skratka, teh deset tem vključuje tudi določene predloge, ki so malce bolj politične narave. Druga raven ukrepanja pa bo čez nacionalno sodelovanje. Operaterji, ki so vključeni v upravljanje dediščine, morajo sodelovati med seboj tudi čez meje. Naš namen je, da bi septembra sprožili razpis znotraj programa Kreativna Evropa za subvencije za projekte glede eh, dediščine. Uporabili bomo velik del proračuna za leto za to, da bi financirali te projekte, katerih evropska razsežnost mora biti zelo visoka. Tam 20 eh, do 25 projektov to zajema. Tretji nivo pa bo seveda nacionalni nivo, ki je v rokah nacionalnih koordinatorjev. In njim bomo poslali tudi razpredeljnico, ki jo bodo izpolnili, zato da bi eh, najavili aktivnosti, ki jih nameravajo izvesti. Ta teden pa bomo organizirali tudi eh, sestanek vseh tistih, ki so odgovorni za izvajanje eh, kulturne dediščine oziroma leta kulturne dediščine doma, zato da bi nekako spodbudili izvajanje tega programa, ki Eh, ima vpliv na več kot 30 milijonov državljanov vsako leto. Leta 2018 morajo biti Evropski dnevi eh, kulturne dediščine biti bolj eh, vidni in morajo vključevati bolj jasno evropsko razsežnost. Prav tako pričakujemo več projektov strani regij in mest. Nekaj stikov smo že vzpostavili v mestih, mislim, da je ogromno interesa. Zato, zato želimo sodelovati z mesti preko mrež, kot so EuroCity in podobno, zato da bi pridobili tudi več projektov, ki se bodo izvajali v mestih. In ena zadnje bomo slovesno otvorili to leto, najprej decembra, na forumu za kulturo v Milanu, slovesno pa bomo otvorili to leto tudi na gala dogodku, ki ga bo 11. in 12. januarja organiziralo prihajajoče bulgansko predsedstvo, to je tradicionalno srečanje s komisijo in to mislim, da bo odlična priložnost za otvoritev leta. Hvala. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Manje. Hvala, hvala, gospod Manje. Tako, sedaj pa gledam po dvorani. Silvija Kosta, prosim. Grazie, <clears throat> grazie, predsednica. Hvala lepa, gospa predsednica. V tej svoji predstavitvi ste delno že zajeli tudi prošnje, ki smo jih podali na našem prvem srečanju 25. aprila. Države članice in parlament so podali svoje mnenje in želje. Rekli smo tudi, da bi želeli bolje vedeti, kako naj se porabljajo sredstva za leto 2017 na področju komuniciranja kako bi lahko v tem kontekstu bolj vključili tudi vse deležnike, mlade, vse skupnosti, tudi lokalne skupnosti. Vi ste omenili logotip, video, ki sta bila pripravljena na evropski ravni, potem ste omenili tudi splet, socialna omrežja, ustvarjalnost od spodaj na vzgor, da se bodo tudi mladi lahko čutili bolj vključene. Bi lahko povedali še kaj več o tem? Vesela sem, da bo decembra na forumu v Milanu organiziran ta slovesni dogodek. Logotip, nek poseben paketek pripravljate s tem v zvezi, video posnetek in zanima nas, kaj lahko mi storimo s tem v zvezi. Potem je tu deset vodilnih pobud. Mi si ne želimo, da bi se leto potem kar zaključilo, temveč da bi bilo naslednje leto začetek nadaljnih ukrepov, ki bi se nanašali tudi na teh deset vodilnih pobud z področja kulturne dediščine. Vi ste rekli, da bo teh deset pobud izvajanih na evropski ravni. Verjetno bo parlament vključen v to tudi skupina za usklajevanje. Sklepam tudi, da boste organizirali dialog. Zanima me, na kateri ravni, tudi z državami članicami. Torej, tematike me zanimajo, vprašanja, ki jih boste sprožili, kakšno bo geografsko ravnotežje teh srečanj, ki jih boste organizirali. Dobro je, da ste opravili tudi posvetovanje z odborom regije, z ekonomskim in socialnim odborom, se pravi, da ste vključili tudi lokalne skupnosti. Mi smo rekli, da bi si želeli boljše sodelovanje med to delovno skupino za usklajevanje in deležniki oziroma odborom deležnikov. Mislim, da bo 6. septembra tudi govora o tem, da ste vzpostavili neko posebno povezavo, če se ne motim pet milijonov evrov naj bi dali za ustvarjalno Evropo, sama imam na voljo drugačne številke. Kar pa zadeva pobude, nekatere države so, kolikor vem, že sprožile dejavnosti. Ali ste z nacionalnimi koordinatorji preverili, ali so vključili vse deležnike, ne samo vladne institucije, nacionalne institucije? v parlamentu nameravamo v delo na tem področju vključiti tudi nacionalne parlamente. Veliko držav je še vedno preslabo obveščenih o tem, kako delujejo institucije, tudi deležnike je treba opozoriti na to pobudo. Potem so tu še drugi programi. Zanima me, kako ostali generalni direktorati sodelujejo, kakšne in katere programe bodo prijavili ostali generalni direktorati na ta razpis. Še zadnja pripomba za enkrat. Kulturna diplomacija. Prihodnji teden bomo potrdili to besedilo. Delko in ostali generalni direktorati se verjetno zanimajo za posamezne projekte in programe že v letošnjem letu so ukrepi in programi, ki bodo zaključeni potem v prihodnem letu. Zanima me tudi, katere tretje države želite vključiti v sodelovanje. Tiste, ki sodelujejo v projektu Ustvarjalna Evropa, namreč mi bi si želeli, da tudi tretje države vključite. Lahko prosim to bolj natančno pojasnite, katere tretje države lahko vključimo v te programe. Toliko zaenkrat. Hvala. Hvala lepa, gospa Šojdrova. Ja, najlepša hvala. Gospodu Manijo bi se želela zahvaliti. Imela sem namreč priložnost eh, sodelovati na prvem sestanku in eh, lahko da res pričam o tem, da je bil ta dogodek eh, zelo popularen. Udeležili so se ga predstavniki vseh držav članic, tudi strokovnjaki. Veliko različnih predlogov smo tam slišali v zvezi s tem, kako izboljšati program. Želela bi se vam zahvaliti za to, da smo lahko kot eh, poslanci opazovalci vseh teh aktivnosti. Mislim, da na ta način eh, sodelujemo veliko bolj učinkovito. Imam pa podoben vprašanje kot kolegica Silvija Kosta in sicer. Pred enim mesecem smo govorili o skupni identiteti. Rečeno je bilo, da naj bi se to kmalo pripravilo in zanima me, kdaj lahko pričakujemo ta priročnik o identiteti. E, potem pa še drugo vprašanje. Mislim, da smo se pogovarjali da bi to leto slovesno otvorili v eh, Berlino. Odlično bi bilo, če bi se lahko odeležili te otvoritve v Berlinu, v Milano. Aha, v Milano. Dobro bi bilo, če bi slišali podrobnosti, zato da vključimo se v Hvala lepa, Zabine Ferhajn. Hvala lepa. Naj torej še nekoliko bolj konkretno poprašam. Zato, da bo to leto tudi dejansko trajnostno uspešno, je pomembno, da to prodre tudi do najnižjih plasti. Sedaj imamo samo še pol leta počitnice, ne samo tu, temveč tudi v državah članicah to je relativno malo časa. Moj vtis pa je, da še ni to prodrlo do najnižjih ravni, kar se tiče usklajevanja in kar se tiče struktu, strukture same. Zanima me, kako bi sredstve, ki jih v tem trenutku imamo na voljo, v drugi polovici leta po počitnicah lahko to še nekoliko ukrepili, da bi resnično dosegli vse najniže pore. Sicer bomo imeli hromega račka, Tega pa si ne želimo, ker to je pač zelo pomembna točka. Hvala lepa. Hvala lepa, Helga Trupel. Well. Like, um, ja, želela bi se navezati na to, kar je povedala Sabina. Ko sama doma v Nemčiji govorim z deležniki, pravijo, da niso obveščeni o tem letu in ga sploh pravzaprav niso pričakovali. Pa ne govorim o predstavnikih eh, zunanjega ministrstva, oni že vedo, ampak muzeji, neki kulturni zavodi, pač na lokalni ravni, pa niso bili obveščeni o tem, sploh ne vedo, kaj naj pričakujejo. Zanima me, kako boste izboljšali to eh, komunikacijo in kako bodo lahko tudi državljani videli, da je nek dogodek del eh, Evropskega leta kulturne dediščine, kaj se bo zgodilo z logotipom in tako naprej. Eh, omenili ste video posnetke, ok, ampak kako boste to približali državljanom, kako boste to bolje skomunicirali in kako boste povedali, da je neka aktivnost del aktivnosti, eh, ki poteka v okviru leta kulturne dediščine. Zaenkrat mi to ni posem jasno. Hvala lepa. Torej, strategija od spodom zgor lahko deluje le, če baza sploh ve, da mora podati kak prispevek na vzgor. Zato so to seveda zelo pomembna vprašanja. Jaz pa imam še eno vprašanje. Lahko poveste nekaj več o tem, kaj je teh deset glavnih projektov, ki jih usmerja EU? Lahko poveste kaj več o tem? Radi bi izvedeli več. Sicer pa vam seveda vračam besedo za odgovore na vprašanje. Thank you. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Vaše vprašanje bom prihranil za konec. Če smem, bi najprej odgovoril na prva vprašanja. Instrumenti na področju komuniciranja. Zelo frustrirani smo, ker teh instrumentov še nimamo. Čakamo jih. Naš pogodbeni partner je tisti, ki mora pripraviti to gradivo, potem je treba to gradivo še potrditi. Prepričani smo, da bo vse to na voljo v začetku septembra. V začetku septembra bomo države članice tudi obvestili, da je to na voljo. Namreč to smo jim obljubili, sam bom storil vse za to, da se to uresniči in bom tudi delal v tej smeri. Res je, da so nekatere države članice že začele aktivno delati, naprimer Nemčija. Nemčija je že organizira to evropsko leto, ima tudi namensko delovno skupino, ima tudi vizualno podobo, pripravlja dogodke, na voljo ima tematske sklope. Skušamo uporabiti to izkušnjo kot neke vrste zgled za druge države. V drugih državah so naprimer organizirali različne nacionalne dogodke z namenom, da bi vse kulturne delavce na terenu obvestili o tem, kaj se dogaja, jih osvestili. Kritični trenutek bo po poletju. Takrat se bo izrazilo največje zanimanje, takrat bomo tudi pospešili svoje delo. Takrat bomo tudi imeli na voljo logotipe, vizualno podobo in lažje bomo pokazali kaj bolj konkretnega. Sodelovanje z drugimi generalnimi direktorati poteka zelo dobro, veliko bolje, kot smo to pričakovali pristop, ki smo ga zauzeli, je, da to ni projekt, ki pripada izključno nam, temveč gre za evropski projekt. Vse dejavnosti drugih generalnih direktoratov, ki prispevajo, so seveda dobrodošle. GD za raziskave je še posebej navdušen nad delom na tem področju, tudi GD za rast in ogromno pozitivnih odzivov smo dobili. Prihodnje leto boste videli številne komisarje, ki bodo sodelovali v tem evropskem letu. Kulturna diplomacija, tudi to je pomembna razsežnost. Sodelovali bomo z delegacijami Evropske unije. Ob 14. pa v Berlemonu poteka informacijsko srečanje s tretjimi državami. Vse tretje države, ki sodelujajo v ustvarjalni Evropi, bodo tam. Bomo videli, v kolikšni meri jih zanima sodelovanje pri tem projektu. V Strasburu sem bil pred enim mesecem v svetu Evrope. Vse članice Sveta Evrope se prav tako zanimajo za sodelovanje pri Evropskem letu. Pravna podlaga in proračun sta sicer namenjena za evropske države, države Evropske unije, ampak nič ne prepričuje sosednjim državam, da tudi same sodelujajo v tem okviru. Švica je že izrazila svoje zanimanje za to, da bi začela izvajati številne okrepe. To bo pa tudi prispevalo k prepoznavnosti Evropskega leta. Odprtje oziroma slavnostna otvoritev bo v Milanu in ne v Berlinu. Forum bo večinoma namenjen uradni otvoritvi leta kulturne dediščine. Ta forum se organizira vsaki dve leti. Tudi parlament bo povabljen na dogodek in sicer na najvišji ravni gospe Kamer Evert smo že posredovali datume, da si jih zabeleži v svoj koledar. Časovna razsežnost, več vas je to izpostavilo. Tudi nas to precej skrbi. Zavedamo se, da smo v bitki s časom, zato skušamo delovati čim hitreje. Zahvaljujoč parlamentu in državam članicam smo uspeli sprejeti pravno podlago izjemno hitro. Številne upravne težave smo uspeli razrešiti, tudi zdaj skušamo čim hitreje napredovati. Zato, gospa predsednica, smo tudi prevzeli odgovornost za to, da organiziramo prvi sestanek nacionalnih koordinatorjev dva dni pred začetkom veljavnosti pravne podlage. To je bila modra odločitev, se mi zdi, in eh, tudi vi ste to podprli. Nekaj mesecev nam še manjka, potem bomo popolnoma skladni s časovnico, zdaj moramo pospešiti, vložiti nekoliko več truda tudi na naši strani. Glede teh desetih evropskih projektov, če imamo na voljo nekaj časa, lahko na hitro predstavim tu gospa predsednica, ampak nekje deset minut bi potreboval za to. Lahko pa predstavitev opravimo drugič. Deset minut bi šlo, ja. Ampak res deset minut. Hvala. Bom prosil Katrin, da poda predstavitev na kratko. Na hitro bomo preleteli tematike, predstavili usmeritve. Če želite bolj podrobno predstavitev, pa lahko to storimo kdaj drugič. Tako, hvala lepa, Mišel. Bom predstavila teh deset ključnih projektov za to evropsko leto. Preden se tega lotim, pa bi rada odgovorila še na vprašanje gospe Trupel, ki sedi na moji levi. Namreč, kako lahko naredimo to leto bolj prepoznavno pri čim večjemu številu državljanov? To je naš cilj, zato potrebujemo pomoč, pa tudi multipliers, torej tiste akterje, ki nam bodo pomagali, da povečamo učinek. 300 organizacij nekje sodeluje pri naših dogodkih, toliko organizacij, ki delujejo na kulturnem področju, bomo redno obveščali. Tudi predstavništvo komisije v državah članicah sodelujejo, računamo, upam, tudi na predstavništvo parlamenta v državah, potem so tu delegacije v tretjih državah, potem so tu deski za ustvarjalno Evropo, nacionalne agencije za Erasmus. Preko vseh teh akterjev se bo, upam, beseda o evropskem letu razširila tudi na terenu, bolj učinkovito, kot bi mi lahko to počeli iz Bruslja. Pogovarjali smo se tudi z odborom regij, z ekonomskim in socialnim odborom, da boste tudi ona dva pomagala pri širjenju informacij o evropskem letu pri svojih sogovornikih. Upam, da se bomo lahko poglobljeno pogovorili tudi z komunikacijskim oddelkom Evropskega parlamenta, ki aktivno sodeluje na tem področju in ki nam bo zagotovo pomagal pri povečanju prepoznavnosti tega Evropskega leta. Zdaj pa deset ključnih vodilnih projektov. Objavili bomo razpis za odajo ponud za vse, ki delajo tudi v kontekstu ustvarjalne Evrope. Mi bomo projeli projekte, zagotovo bodo zanimivi, ne vemo pa, kakšen bo končni rezultat. Ta pristop smo želeli dopolniti, zato smo oblikovali deset projektov, ki jih pripravljamo sami, seveda v sodelovanju z državami članicami, v sodelovanju s pomembnimi partnerji, kot so UNESCO, Svet Evrope, V tem kontekstu se bo tudi naše sodelovanje z mednarodnimi organizacijami nekoliko bolj razjasnilo. V parlamentu ste ustvarjali, ustvarjali na tem, da bi tudi UNESCO in Svet Evrope sodelovala in da jo vključimo v pravno podlago. Deset pobud v štiri ključna poglavja smo jih združili. Najprej prvo poglavje predanost. Kako vključiti šole, učence, dijake, posameznike, da bodo bolje seznanjeni s kulturno dediščino. Potem je tu sklop projektov v zvezi z trajnostjo. Delali bomo na vprašanjih, ki so vezana na trajnostni kulturni turizem in na to, kako lahko kulturna dediščina ponovno oživi določene regije, določena mesta, da bi na novo uporabili naprimer stare zgradbe, industrijske zgradbe in jih uporabili za kulturno dediščino in projekte s tem v zvezi. Potem je tu tretji sklop, zaščita. Kdor govori o dediščini, vedno govori tudi o zaščiti in varovanju dediščine. Delali bomo predvsem na standardih, ki jih je treba spoštovati pri kakršnem koli posegu v zgradbe, ki so vključene v kulturno dediščino. Trenutno veljavni standardi so še iz 60-ih let, zato mislim, da bi morali poskrbeti za standarde, kajti kulturna dediščina se obnavlja tudi z evropskimi sredstvi, predvsem iz strukturnih skladov. Potem je tu še en sklop, oziroma še pred celotem naslednjega sklopa, še par besed o sklopu, ki se nanaša na varovanje. Želimo se boriti proti trgovini, nezakoniti trgovini s kulturno dediščino in proti tih otapljanju. Potem je pa tu še ohranjanje kulturne dediščine za prihodne generacije, gre za sklop veščin, ki jih potrebujemo na tem področju. Kulturna dediščina lahko prinese tudi prihodek in dobro je, da tretje države in ostale izven Evrope se znanimo z našo kulturno dediščino. Participativno upravljanje je tudi pomembno, želimo sodelovati z um, lokalnimi skupnostmi, upoštevamo tudi Svet Evrope in izjavo iz Fara. Podariti želimo tudi napredek, ki je bil dosežen na področju kulturne dediščine, tudi zahvaljujoč programu za raziskave. Evropska sredstva so bila namenjena v ta namen. Premalo ljudi je seznanjenih s tem. Veliko novih odkritij je bilo zagotovljenih prav zahvaljujoč evropskim sredstvom in marca prihodne leto organiziramo v Bruslju konferenco, tudi dva koncerta skupaj z GD za raziskave. S tem bi počasi zaključila in se vrnila na vprašanje gospe Koste, kako sodelujemo z ostalimi generalnimi dektorati v komisiji. Intenzivno sodelujemo, tri srečanja smo že organizirali. 13 generalnih direktoratov najbolj aktivno sodeluje pri našem delu, torej ko gre za to evropsko leto. Tri srečanja smo do zdaj upravili, bila so zelo pozitivna. Kot veste, ni vedno najbolj enostavno delati z različnimi upravnimi oddelki ali direktorati. Z GD za raziskave smo gotovili, da bomo 200 tisoč sredstev namenili za podarjanje kulturne dediščine. Za GD za okolje smo tudi dosegli, da se bo evropsko leto omenilo v akcijskem načrtu za Naturo 2000, ki je bil objavljen aprila. Kulturna dediščina je namreč tudi naravna dediščina za GD Home, to je zadnji primer, pa smo dosegli, da bo Evropsko leto kulturne dediščine omenjeno tudi v razpisu, ki so ga ravno kar objavili v okviru programa Evropa za državljane. Tako, to bi bilo vse. Če želite zastaviti še kakšno vprašanje, pa lahko odgovorim na njih. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Auch. Hvala lepa tudi za ta pregled, še enkrat glede teh desetih projektov. Kar se mene tiče, je to vse zelo izvedljivo, kar se tiče evropskega delovanja, da skušamo torej pospešiti tudi usklajevanje med državami članicami. Prisrčna hvala za to. Ravno kar sem se spomnila še tega, da kar se tiče komunikacije, da imamo tudi v parlamentu GD komunikacija, če se to še ni zgodilo, bi rada, da bi tudi strani parlamenta morda še nekoliko bolj odločno pritisnili v smeri leta evropske kulturne dediščine. Tako da bi sodelovanje in stik iskali tudi tu, če se to že ni tako ali tako zgodilo. Helga, še pod vprašanje. You... Še eno vprašanje. Kaj pa je z neotipljivo kulturno dediščino? Yeah. Ja. No, No, ta neotipljiva kulturna dediščina je prav tako zelo pomembna in je seveda tudi v naših mislih par konkretnih primerov. Najprej nematerialna kulturna dediščina, gre za znanje, za veščine. To je bistvo projekta, ključnega projekta, ki se nanaša na kompetence. Ta razsežnost je vključena predvsem v tem sklopu potem v vseh projektih, ki jih bomo izvajali v sodelovanju z mladimi in šolami, bo ta nematerialna kulturna dediščina vključena. Gastronomija, način življenja, tradicija, veščine, kako sedemo za mizo in skupaj pojemo obrok. Vse to je del naše identitete in kulturne dediščine, tudi del vrednot in ta razsežnost bo še kako prisotna v vseh naših dejavnostih, ki bomo izvajali skupaj s šolami in mladimi nekoliko želimo obrisati prah z te kulturne dediščine, da ne bodo vsi mislili, da, da je kulturna dediščina sestavljena zgolj iz starih gradov, ki so pokriti s prahom. Tudi te vidike iz vsakodnevnega življenja bomo vključili, tam se nam reč pojavlja ta nematerialna kulturna dediščina. Veliko je tudi raziskovalnih projektov na temo neotipljive kulturne dediščine. Če boste z nami na tej konferenci marca, boste lahko videli vse te projekte. Na koncu pa je tu še vizualna identiteta, tudi na tem še delamo, zato Evropsko leto zaenkrat ne moremo razkriti dela, ki trenutno še poteka in je še v fazi potrditve. Skrbimo pa za to, da bodo podobe, ki jih bomo uporabljali v kampanji in za to vizualno podobo leta takšne, da bodo zajemale vso kulturno dediščino, tudi neotipljivo. Samo še nekaj. Umetniki, gledališče, glasba, nematerialno je tudi umetniško izražanje. Sicer ne vzpostavljamo dialoga naprimer s temi akterji, ki niso nujno deležniki. Hvala lepa, gospa Kosta, da ste me opozorili na to. Seveda se strinjamo s tem. Želimo si pripraviti tudi nabor projektov, ki bi na uspešen način prevedli, kako kulturna dediščina spodbuja umetniško ustvarjanje. Tudi tu želimo podpreti cel niz projektov. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa. Mislim, da lahko s tem končamo za danes. Gotovo mm, se bomo s tem ukvarjali še kasneje še potem vse leto 2018 upam, da bomo imeli veliko dejavnosti tudi v naših nacionalnih državah. Do takrat je potrebno še kar precej postoriti. Tudi vi imate veliko dela, veliko uspeha. Hvala lepa. In kot rečeno, v nas boste vedno našli dobrega partnerja, podporo, čeprav bomo kdaj morda tudi podali kakšno kritično pripombo. Takšna pa če je vloga, ki jo igramo kot parlament naloge, ki jih moramo izvajati. Zato torej prosim, da nam to oprostite, to ni mišljeno zlobno, zelo cenimo vaše delo, to želim izpostaviti, vendar pa kot proračunska veja oblasti moramo pač paziti, kaj se dogaja z denarjem. Mislim, da je to legitimno, to ni kritika vaše dela, prosim, ne razumite me napak. Naša naloga pač je, da ustrezno pazimo na vse skupaj, kaj se dogaja, kako se sredstva porabljajo. Torej, veliko uspeha pri nadaljem delu, gotovo bomo v stikih. Hvala lepa, da ste bili z nami. Yeah, ja, yes. <laughs> okay.